UNGL, ALDE in ENF so prosile za nekatere spremembe, kar se tiče članstev v odborih in medparlamentarnih eh, eh, delegacijah. Te spremembe in imenovanja bodo sprejeta, če ne bo ugovorov.